Ok, je vous propose de commencer si vous voulez bien. Donc vous avez... Predlagam, da začnemo. Mislim, da lahko sprejmemo osmotek dnevnega rita, rida. Danes so na voljo vsi jeziki razen gilščine in hrvaščine. Prejeli ste zapisnik zadnje seje, ni bilo nobenih pripomp in če ne bo uh, Do konca ti se je nobene pripombe, velja zapisnik za sprijetega. Torej, začeli bomo takoj z današnjo predstavitvijo. 23. marca smo imeli izmenjavo mnen o dosjeju socialne varnosti in prilogu komisije o koordinaciji sistemov socialne varnosti takrat je to bilo v prisotnosti komisarke Marjan Tyson, ki je predstavila svoj projekt pregleda. E, torej danes pa imamo javno predstavitev in v tej javni predstavitvi bomo šli malo globlja in se globlja ukvarjali s to temo. E, to bo pomembno za poročevalce gospoda Balasa in tudi za poročevalce v senci, da lahko nadaljujejo z delom. In sicer bomo slišali najprej tri predavatelje. In sicer kot prvi bo govoril gospod Eichenhofer, ki je profesor za civilno pravo in za eh, socialno pravo na univerzi v Osnabrüku in v Jini. Potem um, bo imela predavanje Evelyn de Jong, ki je strokovnjakinja za um, davke pri Ernst and Young v Eindhovenu na nizozemskem in Carlos Garcia de Cortazar Nebrida, ki je namestnik direktorja za socialne zadeve, izobraževanje, kulturo, zdravstvo in varstvo potrošnikov v Ministrstvu za eh, zunanje zadeve in sodelovanje v Španiji. Torej vsak eh, govornik dobi deset minut za predstavitev in potem bo do sledili poročevalci, poročevalci besinci in tudi drugi poslanci dobijo besedo, če to želijo. Kot prvi je na vrsti gospod Eichenhofer. Fils à l'ange. Gospod predsedujoči, gospod in gospodje, najlepša hvala za povabilo. Ja. Predlog, o katerem bom govoril, um, se ukvarja s trimi velikimi temami evropske socialne politike. V zadnjih letih se je pojavilo to vprašanje na Evropskem sodišču in sicer glede razmerja določb koordinacije um, socialne varnosti in prostega pretoka državljanov, torej razmere med tema dvema točkama. Veliko je bilo um, pomembnih sodb, ki uh, so bile sprejete in ki so bile vključene sedaj v ta predlog in sicer za nadaljni razvoj uh, koordinacije. Imamo tudi predlog, ki eh, se ukvarja z usklajevanjem nege in um, predlog za novo oblikovanje dajatev iz brezposelnosti. Veliko pa je še posameznih določb, ki pa niso v središču današnje teme. Najprej prva velika tema. Soci pra pravo do socialnih dajatev in koordinacija. Evropsko sodišče je ugotovilo v številnih sodbah, da glede na upravičenost um, neaktivnih državljanov EU do dajatov iz brezposelnosti, da je tu treba upoštevati načelo enakega obravnavanja, na drugi strani pa tudi načelo stalnega prebivališča. In to je treba razumeti pred ozadjem direktive o prostem pretoku, ki v drugem odstavku 24. člena predvideva, da države članice za neaktivno prebivalstvo lahko predvidijo izjeme pri socialni pomoči in tudi pri nadomestilu oziroma oziroma dodatku za nego. In to um, naj bi bilo sedaj vključeno v to koordinacijo socialnih sistemov. In predvidene so določene uvodne izjave. Ena od teh se mi zdi zelo pomembna in sicer bo ta uvodna izjava sprejeta potem tudi v 47. člen. In sicer, da naj Evropska unija, um, ko gre za prenos eh, pristojnosti na države članice, da morajo upoštevati države članice določbe Eh, deklaracije o človekovih pravicah in tudi evropske um, listine o temeljnih pravicah. In to je pomembno zato, gospe in gospodje, ker v okviru Evropske konvencije o človekovih pravicah so socialne pravice zaščitene kot lastnina in diskriminacija pri odobritvi socialnih storitev, je socialnih dajatev je prepovedana. In vprašanje je, ali ta pravosodna tradicija um, za katero se je opredelila Evropska unija, ali to um, velja tudi um, za države članice pri oblikovanju dejatov iz socialne varnosti. Druga stvar je nega. Nega ni v vseh državah poseben sektor socialnega varstva, v nekaterih državah pa že. In zato predlog komisije eh, vsebuje idejo, da bi dajatov za socialno nego vključili v sistem socialne varnosti. Načela, ki je um, veljajo zaradi sodne prakse Evropskega sodišča že več let, naj bi bile um, predmet evropske ureditve in sicer, da je možno izvoziti pravice do neke, tako kot je to tudi pri pravicah iz zdravstva in da je treba zagotoviti povračilo teh stroškov na enak način, kot se to zgodi pri stroških za um, zdravstvo. Um, za nekaj iritacij pa skrbi določba, da je treba, um, torej kadar um, nekdo um, uporabi dajatve iz um, dolgotrajne nege in tudi iz zdravstva istočasno. Torej, če um, um, so med državami velike strukturne razlike, glede na to, ali je njega eh, del eh, zdravljenja ali posebna socialna dejatav. Torej razlike, ki izhajajo tudi iz tega, da so dajatve za njego tehnično različno financirane v posameznih državah članicah in, tudi, in je tudi upravljanje različno pomemben del pa je novo oblikovanje oziroma so spremembe pri dajatvah iz brezposelnosti. Eh, koordinacija pri brezposelnosti najbolj odstopa od drugih vej socialne varnosti, torej splošno načelo vzajemne koordinacije izvoz eh, dajatev iz brezposelnosti pri brezposelnosti velja samo omejeno, gre za seštevanje zavarovalnih dob posebne eh, določbe pa veljajo za eh, obmejne delavce. Predlog komisije gre v to smer, da bi ta posebni status eh, obmejnih delavcev malo omejili in sicer, da bi denarne storitve v primeru brezposlenosti ne odobrili samo tri mesece, temveč šest mesecev, da bi bilo, bili torej bolj širokosrčni in kar je zelo pomembno, novo oblikovanje um, oblik, uh, socialne varnosti obmejnih delavcev. Torej, tisti, ki stanuje v državi A in je zaposlen v državi B, bo iz države B prijemal dajatve, se pravi z drugimi besedami, da bo ustvarjeno uh, ustvarjena skladnost med financiranjem um, oziroma plačevanjem prispevkov v socialno blagajno in prejemanjem dejatov o tam. Pri trenutni ureditvi ta, to načelo ne velja in zato imamo tudi velike težave, da um, prihodek, ki se uporabi za kalkulacijo nadomestil za brezposelnost, da se to um, določi, naprimer med Nemčijo in Švic, Švico je razlika velika. Če, naprimer, če so ljudje um, upravičeni do visokih plačil iz Švice, um, sodna praksa pravi, da mora biti prihodek primerljiv z domačim prihodkom in to je povezano z izgubom določenih pravic. Pri novi ureditvi bi to odpadlo. Se pravi, načelo izvoza dajatve bi s tem uvedli. To je velika prednost. In druga velika prednost je, da veljavna zakonodaja, torej da se neravnovesja med dejstvom, da nekdo, ki je v tujini, plačuje eh, prispevke, država prebivališča pa mora potem plačevati dajatve eh, in transferje se računa različno glede na to, kako dolgo je bil nekdo zaposlen, pet ali osem mesecev, ta praksa se ni, eh, ni bila izvedljiva in to um, bi potem odpadlo, če bi prišlo do um, spremembe tega sistema na področju socialne varnosti. Kar pa se mi zdi problematično je, da načelo, načelno pravilo, da da to ne velja za zaposlitve krajše od 12 mesecev. V tem primeru bi ostali pri starem sistemu in sicer, da bi država prebivališča še naprej ostala pristojna država. To se mi zdi zelo problematično, kajti za kratke zaposlitve pravzaprav ne nastane upravičenost do nadomestila, ker ni izpolnjen okvir, ki je za to predviden. Razen tega je sistem preveč diferenciran in kompliciran in je zato uporaba prava težavna in razen tega meje vedno vabijo k temu, da zasebno pravnimi dogovori um, se sprejmejo drugačni aranžmaji, um, o katerih bi lahko tudi razmislili, s tem sem tudi že izkoristil svoj čas in hvala za uh, vašo pozornost. Hvala, um, gospod uh, profesor, za. Uh, ta prispevek in sedaj dajem takoj besedo uh, Evelin de Jong. Hvala lepa, gospod in gospodje. Hvala, da ste me povabili sem, da z vami imenjam, izmenjam mnenja v zvezi z novim besedilom v zvezi z zakonodajo na področju uh, socialne varnosti. Torej, uh, sama uh, delam uh, v okviru Mednarodnega centra za. Uh, Eh, strokovno znanje na področju socialne varnosti in eh, specializirana sem za čezmejne eh, delavce in govorila bom zelo praktičnega vidika, se pravi, kakšne so težave, s katerimi se ti čezmejni delavci srečujejo v svojem vsakdanjem delu. Imam tudi predstavitev, ki sem jo pripravila. Torej, če si pogledamo besedilo in predlagano besedilo, torej zlasti se bomo sreotočila na um, nadomestila za brezposelnost, um, zlasti v dolgoročni perspektivi. Torej, um, te predlagane spremembe se zdijo logične, eh, kaj ti eh, imamo po eni strani državo, kjer so bili na zadnje eh, zaposleni in po drugi strani države, kamor so prispevali tudi socialne prispevke, torej to so države, ki bodo tudi odgovorne za izplačilo nadomestila za brezposelnost. Kajti trenutno je tako, da država, kjer oseba prebiva, mora plačati eh, nadomestila za brezposelnost. Torej, to bo lahko koristno za tiste, kjer, eh, ki so bili na zadnje zaposleni v državi, kjer so nadomestila višja v primerjavi z državo, kjer eh, živijo in včasih bo tudi obratno. To je logično tudi z vidika eh, delodajalca, ko eh, pripravlja eh, socialni načrt, tako bo lahko oseba, ki bo delala v tem podjetju oziroma v tej državi, tudi predvidena v tem socialnem načrtu. To je bolj smiselno, tudi če si pogledamo zadevo z vidika podjetja kriterijev za eh, nadomestilo za brezposelnost, naprimer eh, država, kjer je oseba zaposlena, ima morda eh, zakonodajo, ki predvideva, da oseba še vedno dobi nadomestilo, tudi če je sama prekinila delovno razmerje, kar ne velja nujno za državo, kjer oseba prebiva. Treba si je pogledati bolj natančno, kakšen je učinek teh sprememb. Imamo naprimer um, prehodna pravila in sprašujemo se, če ta prehodna pravila vedno ustrezno odgovarjajo na določeno situacijo. In na to um, ta agregacija 12 eh, mesecev, ali gre tu za 12 eh, konsekutivnih mesecev, ali lahko upoštevamo tudi eh, skupek več blokov nekaj mesecev, torej kako bo to izračunano. In na to eh, izvedba, naprimer, kako lahko eh, pristojna država članica zagotovi, da brezposelna oseba izpolnjuje vse kriterije eh, za to, da bo lahko še naprej prejemala ta nadomestila za brezposobnost. Če si pogledamo drugo temo sedaj, to je novo poglavje v zvezi z um, dolgotrajno skrbo, to se nam zdi logičen uvod to je namreč nadgradnja tega, kar že obstaja. Uveden je, uvedeno je novo poglavje, ki upošteva že sedanja pravila, ampak če si pogledamo besedilo bolj natančno, potem vidimo, da bo sedanja ubeseditev vodila v spremembe pri usklajevanju um, teh nadomestil za uh, dolgo, z dolgoročnega vidika. Uh, in eh, velik del eh, zavarovanih eh, bo verjetno izgubilo te koristi. Prav tako bo to lahko predstavljalo tudi več administrativnih bremen, tako za osebe kot za institucije. Sama lahko predlagam perspektivo vsakdanjega poslovanja torej kaj menijo delodajalci in delojemalci o tem besedilu. Ko se z njimi pogovarjam, pravijo, da ne pričakujejo velikega učinka sedanjega besedila v sedanji situaciji in pravijo, da je največji izziv za eh, čezmejne delavce ta, da uh, moramo preveriti, da so vse te osebe izpolnile kriterije, ki veljajo za um, eh, socia sisteme socialne varnosti v drugih državah. To je zlasti zapleteno v eh, sedanjem sistemu, kjer, uh, ljudje, kjer so ljudje vedno bolj uh, mobilni in um, delodajalci so pogosto soočeni s sistemom, kjer je oseba zavarovana v drugi državi, tu imamo probleme z jezikom, z izračunom in tako dalje. To je veliko breme tako za delodajalca kot za delojemalca. Ko se pogovarjam z deležniki, eh, ugotavljam, da bi bilo zelo koristno, če bi lahko imeli enoten EU eh, e instrument oziroma eno okence, okence eh, za delodajalce, ki bi jim omogočilo poenostavitev postopek registracije, plačil, izračunov in tako dalje. Če si pogledamo ta svet, ki se spreminja, ugotavljamo, da imamo tudi inovativne načine dela, ki bodo bolj pogoste v prihodnosti. Na začetku še ni bilo tako običajno delati od doma ali delati v tuji državi, ampak eh, vedno več delodajalcev spodbuja svoje delavce, da eh, delajo doma, ne v pisarnah. In tudi Če tudi ne bi smeli delati razlik med domačimi in tujimi delavci, to vseeno počnejo. In to lahko pomeni, da bo neka oseba, ki dela od doma, spremenila tudi eh, svojo, svojo eh, socialno varnost, schemo socialne varnosti. In to bo lahko vodilo v razlike med um, zaposlenimi v domači državi in v tuji državi. To je lahko pozitivno, lahko pa tudi negativno. Treba si je pogledati, če pravila usklajevanja še vedno danes veljajo, glede na to, da se svet spreminja. In z istega vidika si lahko pogledamo tudi uh, ta koordinacijska pravila za napotitve in za delo v več državah, ko je bila ta zakonodaja pripravljena ali v pripravi, je eh, napotitev pomenila, da je bila oseba poslana v drugo državo in da je tam delala sto odstotno. Sedaj pa so ljudje vedno bolj eh, mobilni eh, in to lahko pomeni tudi, da oseba dela v več državah oziroma da poroča iz več držav. In če do tega pride, potem eh, sedanja zakonodaja ni več ustrezna, kajti ne gre več za napotitev, temveč za delo v več državah in v tem primeru eh, bi eh, moralo priti do eh, spremembe scheme socialne varnosti na domačo državo, ampak tega nihče ne želi. Tudi to temo si lahko pogledamo z vidika sprememb. Na to priloge V prilogah imamo tudi celo vrsto drugih vprašanj ki si jih je vredno pogledati, ampak eh, te priloge so zelo tehnične in eh, podrobne in to bom zaenkrat prepustila času za razpravo. Hvala. Euh, Hvala lepa eh, za ta prispevek. in za to primerjavo med prednostmi in slabostmi eh, novega eh, zakona, tako za delodajalce kot za delojemalce in za vprašanja, o katerih moramo razmišljati. Imamo eh, obiskovalce, ki jih je povabila gospa Morin Chatier, ki prihajajo iz inovativnega, inovativne mednarodne srednje šole v Poitieju. In uh, Ta šola se zlasti osredotoča na inovacije in perspektive za prihodnost. Torej, dobrodošli vsem. Sedaj pa dajem besedo gospodu Carlosu Garcije de Corta za Nevrada za deset minut. Izvolite. Najlepša hvala, da ste me povabili na ta dogodek. No, Če bi bil sam zakonodajalec, oziroma če bi izdajal knjige, bi zapisal vanje tudi naslednje, da branje dokumentov brez predhodne razlage lahko močno škodi vašemu zdravju. In s tem želim začeti. Namreč branje predloga komisije naj ne bi bilo škodljivo oziroma hočem reči, naj vam vsaj ne povzroči preveč bolečine in trpljena, trpljenja. Namreč, ko sem prvič prebral uredbo 1408, je takrat se Španija pripravljala na vstop Evropske unije in takrat sem si rekel, Carlos, ali si neumen ali pa itak nič ne razumeš. In zato, uh, vam želim povedati, da nikar ne obupajte, če so tukaj določene stvari, ki jih ne uspete razumeti. Uh, uredba 883 se je začela pripravljati leta 1997 in sprejeta je bila leta 2004. Torej govorimo o obdobju sedmih let, sedem let pogajanj. Potem je pa leta 2010, se pravi 13 let kasneje od. Uh, priprave osnutka komisije začela veljati. Hočem reči, da vsaka sprememba, ki si jo želi uvesti v ta zelo zapleten eh, inštrument, le s težavo dobi soglasje. Namreč predlog komisije se dotika zelo različnih vidikov uredbe, ampak po mojem mnenju vpliva pa na en vidik, ki je bistvenega pomena in to je boj proti goljufijam in proti zlorabam sistema. In ko govorimo o boju proti tovrstnim zlorabam in vsi se strinjamo, da je to potrebno, se moramo vprašati, ali je inštrument, ki naj bi to omogočil, uravnotežen in ali je končni rezultat temu primeren. Odkar je bila sprejeta uredba 883, je bila samo enkrat spremenjena. Ena zelo majhna sprememba je bila vanjo uvedena leta 2010. Trenutno pa je pred nami predlog, ki mu jaz pravim večstranski predlog, saj se dotika vseh vrst vidikov ki jih je treba podrobno proučiti in sam bi se tukaj dotaknil dveh eh, zamisli. Namreč v tej uredbi imamo elemente, ki so politične narave in druge, ki so zelo tehnične narave. In če mi imamo v isti zadevi tako politične kot tehnične elemente, moramo to osvetliti um, z več vidikov in nekatere sta že osvetlila predgovornika. Uh, Najprej bi se tukaj navezal na načelo enake obravnave. Ko govorimo o tem, naj, navežem, naj se navežem na uvodno izjavo številka 5. To je eden ključnih elementov, ki pomaga razumeti to uredbo in še zlasti njen drugi del. V tej uvodni izjavi se govori o enaki obravnavi, vendar pa se govori o pogojeni enaki obravnavi. Torej, ta enaka obravnava pogojena in države članice lahko uvedejo omejitve za dostop do socialne varnosti za trenutno neaktivne prebivalce. Ta formulacija izhaja iz sodne prakse Evropskega sodišča. In ali je to res točno tako in točno odseva to sodno prakso? Ne, lahko rečemo, da ne, da gre to še dlje. Namreč ta rdeča linija, ki sledi komisija, eh, ki jo je zastavilo sodišče, je le rdeča linija, ampak komisija jo še presega. In kaj želim s tem povedati? Naj povem, kateri je ta najpomembnejši primer, na katerem eh, je osnovan predlog komisije. To je zadeva Peter Bray. Kaj pravi sodišče v tej zadevi? In sicer, da se enake obravnave ne more izključiti avtomatsko in v kakršnih koli okoliščinah. Torej, če um, besedilo beremo z drugačnimi očmi, lahko razumemo, da je možno, da obstajajo različne okoliščine oziroma da se um, nekega avtomatizma tukaj ne more uporabiti. Torej, če uporabimo to razlago, bi lahko rekli, da je ta možna v določenih primerjih, zato tudi ni dobesedno uh, prisotna v um, osnutku komisije, saj bi to pomenilo, da uh, imamo tukaj nek eh, ček uh, in bjanko, ki bi državam članicam dal možnost, da iz upravičenosti izključijo določene kategorije neaktivnih oseb in s tem bi samo odprli Pandorino skrinjico. Torej, kaj točno uh, uvaja ta sodna praksa? V nekaterih primerjih, in še zlasti v primeru Peter Brej, ki je izredno pomemben, um, uvaja naslednje. Uh, povedati moram, zakaj je šlo v tej zadevi. Šlo je za tožbo um, komisije proti Združenemu kraljestvu, v kateri je Združeno kraljestvo zmagalo. Nočem sedaj go izpostavljati tega Združenega kraljestva zdaj pred Brexitom, ampak nekaj elementov te sodbe bi pa le navedel. Eh, tribun eh, sodišče je namreč sprejelo, da je šlo tukaj za posredno diskriminacijo. Drugič, sodišče meni, da taka posredna diskriminacija lahko škodi proračunu eh, britanske mm, države, predvsem pa sodišče zavrača in zavrne predlog komisije, zato ker eh, in to utemeljuje rekoč, da komisija ni dala na voljo dovolj dokazov. Kaj pa, če bi v prihodnosti komisija imela na voljo dovolj dokazov? Potem bi bila ta neenaka obravnava v nasprotju z načelom um, sorazmernosti. No, ampak s tem predlogom uredbe v bistvu že sprejemamo absolutno to, kar je sodišče že zastavilo. Uh, In to je nekaj, o čemer se boste morali odločiti vi, ne mi. Hočem samo povedati, da s tem predlogom prihajamo do skrajne meje svobode gibanja oseb. To je bistveno, kar želim povedati. Uh, In ne želim se sedaj dotakniti vprašanja nadomestila za brezposelnost, zato ker so v zvezi s tem, eh, sta v zvezi s tem predgovornika že precej točno povedala, kako stvari gredo. Nekaj pa želim izpo, eh, izpostaviti. Prvič se tukaj s to uredbo uvede eh, neko obdobje, umestno obdobje oziroma obdobje čakanja, ki traja tri mesece. Namreč vsaka država kadar odloča o upravičenosti do socialnih dejatev, se števa obdobja, ki prispevajo k upravičenosti. In e, tukaj se uvaja novost, v skladu s katero država, v kateri upravičenec e, ni delal tri mesece, preden zaprosi za dejatve, ni uh, pristojna za izplačevanje teh dejatev. Kaj to pomeni? Z, v pravilih, ki jih imamo zdaj, oseba, ki je delala v državi A 24 mesecev in se na to preseli v državo B, v kateri dela samo dva meseca in na to ostane brez zaposlitve, za to osebo je po sedanji ureditvi država B pristojna za plačilo stroškov in uh, za vseh teh 26 mesecev, 24 plus 2 meseca. Zdaj v predlogu komisije pa je obratno. Če je neka oseba delala v državi A 24 mesecev, se na to preselila v državo B, kjer je še delala 2 meseca, pa je za to osebo oziroma za plačevanje dejatev teh osebi pristojna država A. In se šteje, kot da je ta oseba v državi A delala 26 mesecev. Uh, In zdaj, seveda, morda ti dve državi nista na isti ravni, kar se tiče um, nivoja življenja in kar se tiče uh, količine socialnih dejavtev, ki jih nudijo. Tako da to sproža številne dvome in vprašanja. Um, Eh, in navezati se moram na 48. člen pogodbe o delovanju Evropske unije, ki pravi, da je treba pri odločanju o socialnih dajatvah se šteti vsa obdobja plačevanja prispevkov. Tako da skušal bom končati hitro, ker imam samo še 20 sekund na voljo. Torej, gre pri tem še za tretji element. Izvedbene in delegirane akte. To je problem, ki zadeva vse te tri inštitucije, eh, komisijo, svet in parlament. In zato dovolite, da povem še naslednje. Če me boste vprašali, kakšno je moje mnenje, torej želel bi, da me to vprašate. Eh, povedal bom naslednje. To, kar ste mm, naredili leta 2009 in leta 2010, s tem, ko ste mm, popravili, spremenili eno prilogo k uredbi, to zdaj več ni možno. Torej, eh, če imamo čezmejne delavce, ki imajo iz tega naslova celo vrsto pravic, pa zdaj eh, v skladu z novo uredbo teh pravic več ne bi smeli uresničevati. In še druge posledice se tukaj pojavijo, eh, o katerih bi lahko še podrobne razpravljali. Hvala lepa. Pa rapor v decizijo de, de la Cour. No, hvala lepa za to predstavitev in tudi za to, da ste predstavili primer eh, sodišča. Zdaj pa bom dal besedo našemu poročevalcu, gospodu um, Balasu. Najlepša hvala za te komentarje, ki kažejo, da je zadeva, s katero se ukvarjamo, zelo kompleksna, ki kaže, da gre tukaj za predlog komisije, ki ga je treba proučiti, analizirati, eh, prebrati, tako da bomo lahko delo upravili kar čim bolje. Ne bom eh, predolg v zvezi s tem, zato ker bi želel pustiti več časa vsem kolegom tudi za vprašanja in odgovore in poročevalcem v senci in tako naprej, ampak vendarle rad bi vprašal naslednje specialiste, ki so tukaj govorili pred nami. Namreč nisem pričakoval takšne analize, kot smo jo tukaj slišali, sploh pa nisem pričakoval tako velike eh, distance, ki ste jo zauzeli do predloga predloga komisije. Eh, Pričemer ste tudi izpostavili določene zelo specifične točke. Zato bi me zanimal vaš bolj globalen pogled na ta predlog komisije. Vemo danes, da je ta predlog um, usmerjen v pravo smer, vendar ga je gotovo možno še izboljšati. Zanima me, uh, na kakšen način ga lahko izboljšamo skupaj, zato ker je okvir res zelo zapleten in zato bi od vas želi slišati to uh, globalno sliko, to cel, celovito oceno predloga, ki nam jo lahko podate. Predsednik, hvala lepa. Uh, ja, seveda bomo dali. Uh, govornikom možnost, da se odzovejo na vprašanja in tudi na to, ki je bilo ravno kar postavljeno se strani poročevalca. Daj pa še beseda poročevalcem v senci, najprej poročevalec v senci za ELS, gospod Šulce. Hvala, gospod predsedujoči, hvala, eh, gospa Jung, gospod Garcia, gospod Eichenhofer. Hvala za to, da ste danes na obisku v našem odboru. Ravno zadnji predlog se mi zdel zelo zanimiv. Tudi sem si postavil to vprašanje, ko sem prebral 50 strani, kako naj to interpretiram. Ampak na koncu se mi zdi, da je to dobro izhodišče, ki nam ga je posredovala komisija. Tako sem kot poslanec ocenil ta dokument. Želim v kratkem času postaviti nekaj vprašanj ponovil bom teme, ki ste jih omenili in sicer predlog komisije, da bi um, um, izvoz dajatov za brezposelnost podaljšali z treh na šest mesecev. Gospod Eichenhofer, vi ste govorili o tem, ali zadostuje šest mesecev, ali naj bi to podaljšali na maksimalno možen čas. Potem drugo, upoštevanje sodb Evropskega sodišča. Ta tema torej pri pregledu naj bi um, vključili čim več teh sod, sodb v tej uredbi 883, ali je to uspelo po vašem mnenju ali ne. Imamo sodbo Alimanovič. Um, po moje uh, je uh, sodišče. Uh, torej spoznalo neko dajatev kot upravičeno in Komisija sedaj poskuša to tudi kodificirati. Ali tudi vi eh, gledate na to tako kot jaz? Hvala. Euh, sedaj pa za, za IKR e gospa Stevens. Thank you, Chair. Uh, Hvala. Tudi jaz imam nekaj vprašanj. Eno vprašanje je zelo podobno eh, kolegu, ki je sedaj govoril o eh, kodifikaciji sodbe Evropskega sodišča. Menim, da je ta predlog kodificiral nekaj, prav, nekaj sodne prakse Evropskega sodišča in menim, da predlog eh, vsebuje pojasnila, ki zagotavljajo tudi večjo pravno gotovost in predvsem tudi, da bodo države članice videle, kaj je pomembno, predvsem glede na prebivališče osebe in tako naprej. Tako, da država članica pri svojih odločitvah lahko upošteva sodbe Evropskega sodišča. Vprašanje, ali sem to zdaj prav razumela ali ne. Želim nadaljevati z izvozom eh, torej dajatov z indeksacijo. Eh, že prej sem to enkrat omenila in mislim, da je to še naprej pomembna tema. Moramo minimalizirati izvoz, eh, izvoz eh, teh otroških dodatkov. Torej, kako obravnavati vsakega otroka enako, kajti stroški prebivanja po Evropi so različni in to moramo upoštevati. Razumem, da da je komisarka Tysonova rekla na zaslišanju, da gre samo za majhen odstotek, eh, en odstotek ali dva in da zato pravzaprav ni vredno temu posvečati večjo pozornost. Če pa si ogledamo bolj podrobno te številke, bomo videli, da gre za velik problem za nekatere države. Torej, če, grimo, če vidimo neko povpričje, je ta odstotek nizek, ampak če si ogledamo po posameznih državah, vidimo, da imajo nekatere države večje težave s tem in zato prosim, da si to bolj podrobno ogledamo. Možno torej, kako bi se borili proti goljufiji ali zlorabi. Ali lahko poveste kaj več o tem? Kar, to, kar ugotavljamo, je, da imajo države članice um, določene instrumente za boj proti goljufijam, ampak ali menite, da ti inštrumenti tudi, da so učinkoviti ali ne, hvala. In za skupino Alde, gospa Marjan Harkin. Hvala, gospod predsedujoči, hvala našim strokovnjakom. Torej, to je na vsak način kompleksen dokument in zavidam se dela, ki je pred nami. Samo nekaj kratkih komentarjev. Torej, različna, različne sodbe Evropskega sodišča so bile omenjene. Ena sodba in zadnji govornik uh, se je skliceval na to. In sicer um, rekli, izrazili ste pridržek, da komisija ni vključila dovolj dokazov, da si moramo ogledati omejitve tega prostega pretoka oseb. So pa tudi druge sodbe. Ali um, so tudi tam kaki, kake omejitve pridržki. Torej, če berem sodbo Evropskega sodišča, eh, tega ne morem nekako ponovno interpretirati. Ta sodba pač je takšna, kot je in zato želim slišati vaše komentarje v zvezi s tem. Gospa De Jong, vi ste govorili eh, o tem, kako država članica lahko zagotovi in sicer v skladu z novim predlogom, da brezposelna oseba izpenjuje vse pogoje za dajatev iz brezposelnosti. Ali s tem uvajate idejo, popravite me, če se motim, da če se oseba preseli iz države A v državo B in eh, iz um, države B potem um, z, želi imeti dajatve iz eh, države A, da ta, to nadomestilo ne bo enako za osebo, ki stanuje v državi B, kot če bi ostala v državi A. Potem, uh, Velik izziv za delodajalce so predvsem tudi formalnosti, eh, ko eh, gre eh, za prispevke oziroma dajatve, ki se plačujo v druge države. Torej ne vem, um, kakšen je obseg vsega tega. Imam sicer še deset vprašanj, ki bi jih lahko postavila in verjetno še sto, ki naj bi jih vprašala, ampak za katere mogoče niti ne vem, da naj bi postavila tu ta vprašanja, ampak vsaj za začetek. Bo to dovolj? Dobro, začeli bomo res s prvimi vprašanji in v nadaljem delu um, bomo naleteli še na številna druga vprašanja, sedaj pa dobi uh, gospa Cimer besedo za dve minuti hvala vsem strokovnjakom, ki so eh, ravno govorili, to je bilo seveda zelo koristno in prosim, da bi te prispevke dobili tudi v pisni obliki. To bi za nas eh, bilo dobro za nadaljne delo. Najprej se želim osredotočiti na točko minimalnega trajanja izvoza Eh, nadomestil za brezposelnost. Govorili ste od tega, da se bo to podaljšalo od 3 na 6 mesecev. Zdilo se mi je, kot da bi to pomenilo tudi, da menite, da bi bilo mogoče bolje, če bi iskalce za poslitve obravnavali manj birokratsko, tudi kar zadeva uh, prost pretok oseb, torej da bi ta ureditev veljala za celotno obdobje in da ne bi to omejili na uh, čas bivanja 12 mesecev. Torej, kaj bi pravzaprav govorilo proti taki ureditvi, kaj govori za to, se mi zdi logično, kaj pa bi temu nasprotovalo, mi ni jasno. Potem druga stvar gre za določbe v zvezi s pravico prebivanja iz direktive o prostem pretoku, torej test prebivališča in s tem dostop do socialne pomoči. In tu me zanima predvsem, ali po vašem mnenju, pri predlogih komisije eh, na osnovi sodb Evropskega sodišča gre za odstopanje od načela in pravice prostega pretoka za vse državljane, tja k prostemu pretoku delavcev. In tretja stvar, položaj tistih, ki nimajo stanovanj, eh, več pobud eh, v državah nas je opozorilo na to, da je treba ponuditi čezmejno pomoč. Ali vidite neposredno povezavo med sedanjimi predlogi in eh, nevarnostjo, da se bo število brezdomcev v tistih državah, ki še zdaj predvidijo omejen dostop do socialnih storitev, torej da se bo tam število brezdomcev še povečalo? Euh, Hvala ali je kdo tu za EFDD, gospo Ažeja, Ažejo ne vidim, oziroma gospa Jean Lambert, vi ste na vrsti prva, se vam opravičujem. Hvala. Torej tudi eh, od vsega začetka sem rekla, da sem eh, bila poročevalka za 883 in tudi za izvedbeno uredbo. Eh, um, uh, takrat uh, kot parlament nismo mogli storiti veliko, ker je bilo soglasje v svetu. Nekaj o točkah, ki so bile omenjene prvič. Točka v zvezi z e, členom 4.2 in vprašanje enakega obravnavanja. Več kolegov je že govorilo o tem. Uh, predlog je sedaj na mizi korak nazaj glede enakega obravnavanja. In če tu upoštevamo specifično sodbo Evropskega sodišča, ko gre za, moramo videti, da gre za pravice velikega števila evropskih državljanov, ko govorimo o ekonomsko neaktivnih ljudih, to so upokojenci, to so ljudje, ki ostanejo doma, medtem ko je par, partner v tujini, torej veliko ljudi. Nekateri bi imeli izvedene pravice, torej ali smo jasni glede oseb, ki imajo nekako izvedene pravice iz tega in kako bi lahko okrepili to načelo enakega obravnavanja, kaj ti vidimo, da tu prihaja um, do velikih težav, predvsem zaradi odločitve, ki ga je sprejela, sprejelo Združeno kraljestvo. Potem drugo, druga stvar, um, torej upravičenost do nadomestila za brezposelnost in to, da je treba delati tri mesece v državi A. Kako definiramo tri mesece? Nekateri začnejo z začasnim delom in tako naprej, torej z. Uh, um, oblikami dela, ki um, niso za nedoločen čas in kako potem um, to urediti, potem obmejni delavci, uh, ki, bi, ki v sedajni situaciji um, trpijo izgube, torej obmejni delavci, ki živijo v eni državi in delajo v drugi. Torej, kaj, kako bo zanje in kako meni, kaj menite? da manjka v predlogu, ki je pred nami. E, torej, zadeve, ki bi olajšale življenje ljudem, ki uveljavljajo pravico do svobodnega, do prostega pretoka, do prostega gibanja. Gospod, gospa, gospod Martajn, prosim. Zanteologi. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi vsem sogovornikom. Zelo dobro sem razumel, kar je povedal gospod Garcia in gos, kar je povedala gospa De Jonge. Ampak, kar ste pa vi povedali, gospod Eichenhofer, pa nisem prav dobro razumel, verjetno zaradi težav s prevodom. Namreč, ta predlog komisije o koordinaciji sistemov socialne varnosti ti mi je dal misliti, da bomo tukaj več govorili o domestilih za um, odsotnost eh, zaradi bolezni in za družinske dodatke in da bomo manj govorili tukaj o domestilih za brezposelnost. No ja, ampak iz teh treh prispevkov sem vendarle razumel, da je namen ta, da stvari uskladimo, da zagotovimo konvergenco v Evropski uniji, vendar pa imam občutek, da stvari obračamo v napačen vrstni red, da postavljamo voz pred vole in da ta osnutek, namesto da bi zagotovil uh, več prožne varnosti, gibanja oseb, izvajanje direktive o napotenih delavcev in tako naprej, uh, Eh, da v bistvu izhaja iz neke ideje o eh, konvergenci znotraj Evrope, ki bi bila Evropa šestih držav članic ali kaj. In tukaj imam občutek, da eh, postaja voz teži od samih volov in da jih mora peljati naprej. In zato se mi zdi predlog nekoliko protisloven. Zato za konec ali Ne menite, da bi bilo najpravičneje in najlažje uveljaviti to pravilo, da tisti, ki plačuje socialne prispevke, da je to isti, ki bi moral tudi plačevati nadomestila. Tukaj zdaj skušate eh, žogico vreči nazaj državi A ali državi B na podlagi tega ali onega, ampak to vse skupaj zveni res zelo zapleteno. Hvala lepa za vaš prispevek. Zdaj bomo podali besedo še drugim poslancem. Kolegica Marija Arena, izvolite. Hvala lepa za te predstavitve. Zdi se mi, da v tem predlogu koordinacije sistemov socialne varnosti v zvezi z vprašanjem dostopa do socialnih dejatev, ne glede na njihovo vrsto, uvajamo neko načelo omejevanja in tudi omejevanja prostega gibanja oseb. In nasprotno, pa je pri tem dosti manj jasen tisti del, ki se nanaša na napotitev delavcev, Tako da, če govorimo obratno in če govorimo o boju proti goljufijam in zlorabam in zaradi tega močno omejimo dostop, v bistvu pa vidim, da pri vprašanju napotitev ne sledimo isti logiki. E, zdi se mi zelo jasno, kako bi lahko to dopolnili, zato da bi res e, skupaj pripravili ta predlog, tako kot smo to počeli pri direktivi o napotitvah. Imamo namreč tudi sodbo sodišča, nemškega sodišča, ki uvaja načelo jamstev. E, namreč država, v kateri so bili plačani prispevki, bi morala tudi preveriti, da e, potem Mislim, ista država bi morala potem zagotoviti tudi plačilo nadomestil. In sodišče je to eh, potrdilo namreč to, da se eh, dajatve iz, iz naslova socialne varnosti ne plačujejo v državi izvora oziroma v državi plačevanja prispevkov, je tudi neke vrste goljofija. Potem eh, ta dokument A1, ki izkazuje plačevanje dejatev v določeni državi, je lahko uporabljen tudi retroaktivno. Torej, če se izkaže, da pri nadzoru, da bi mm, morali biti upravičeni do teh dejatev, se lahko to uporabi retroaktivno. No in ali ne bi v bistvu raje predvideli sistema, ki bi uvajal to vnaprej in ne za nazaj. In tretja pripomba, mislim, da bi morali imeti neko bazo podatkov, neko stičišče podatkov o evropskih gospodarskih družbah, kjer bi lahko preverili, kakšna je bila situacija v teh družbah po Evropi. Naprimer, v Belgiji, naprimer, če družba ne plačuje prispevkov, je označena z neke vrste rdečo piko. In eh, kadar je ta družba identificirana kot družba, ki ni plačala prispevkov, potem uh, ne sme sodelovati na javnih razpisih, kar pa ne velja za tuje družbe, ki lahko sodelujejo na javnih razpisih, pa o njih nimamo nobenega podatka glede plačevanja prispevkov. In tukaj bi morali stvari nekoliko slediti in zanima me, ali je tudi to predvideno v tem predlogu. Hvala. Oui, merci, uh, <clears throat> Gospod Bak. Če sem prav razumel predlog komisije, gre predvsem za boljšo socialno varnost in tudi za večjo pravičnost in za preprečevanje zlorab. In zato se sprašujem, in gospa Stevens je že govorila o tem, torej tu gre za en odstotek do dva odstotka zlorab eh, vseh dajatev in storitev. Če si ogledam predlog, potem in drugi so govorili o tem, torej tu gre, tu gre za okrepljen nadzor. In zato sprašujem, ali tu ne vzpostavljamo ogromnega administrativnega aparata. Kdo bo to nadziral? Trenutno obstajajo bilateralni sporazumi med državami članicami, v prihodne naj bi to zgledalo drugače. Imam določene pomisleke, da naknadno tega ne bomo mogli več kontrolirati oziroma da bo upravno breme ogromno. Kako pa vi gledate na to? Merci. Euh, Madame Ansander. Hvala lepa. Gospa Ansander. Hvala, gospod predsednik in hvala vsem današnjim govornikom. Mislim, da je zelo pomembno, da to razpravo imamo. In kot vidite, imamo vsi prisotni veliko vprašanj in mislim, da se bodo še dodatna vprašanja pojavljala v prihodnje. Sama bi vas rada vprašala določene specifične zadeve v zvezi s čezmejnimi delavcimi. Tega smo se že dotaknili. V mojem volilnem okrožju imamo v bistvu dve vrsti obmejnih delavcev. Tiste, ki eh, so obmejni delavci na meji z državami Evropske unije in drugi, ki pa so obmejni delavci ob meji s Švico. In zato se pojavlja takoj vprašanje, ali bodo ta pravila veljala neposredno tudi za Švico in to takoj, ali bo treba šele z, z to državo sklepati dodatne sporazume. Potem pa še e, druga skrb, ki se je porodila in ki so mi jo posredovali pravzaprav vsi obmejni delavci, pa je naslednja. Situacija je namreč različna od države do države. In če eh, ti delavci danes še uživajo določene pravice, kaj se bo z njimi zgodilo v prehodnem obdobju? Država, ki jim bo plačevala dajatve, bo morda uvedla pogoje, ki bodo za nje manj ugodni, kot so pogoji, ki jih morajo spolnjevati danes. Hvala. Hvala, gospa Moran Šahti. Hvala, gospod predsednik. In hvala tudi govornikom ter eh, poročevalcem in poročevalcem v senci za vse, kar so povedali. Eh, pregledujemo zdaj direktivo o napotenih delavcih in v predstavitvi smo slišali, da to zadeva tako napotene delavce kot kratko trajne pogodbe v zaposlitvi, pa tudi delavce, ki delajo nadaljavo in pri teh primerjih je treba usklejevati delo vseh skupin. In mene zelo skrbi to, da tukaj ni nobenih dodatnih administrativnih bremen, niti uh, jasne opredelitve pravic delavcev, ki se po mojem izgubljajo v vseh teh točkah. Mislim, da bi morali imeti na voljo seveda orodja, ki nam omogočajo boj proti zlorabam in goljufijam, še zlasti goljufijam eh, podjetij poštnih nabiralnikov, ampak nam gre tukaj predvsem za predpise, eh, s pomočjo katerih eh, lahko zaščitimo pravice delavcev. To je tisto, o čemer govorimo in zato moramo pregledati po eni strani direktivo o napotenih delavcih, ki se mora seveda v svojem tempu izvajati še naprej. Eh, tukaj ne smemo pustiti sivih, nejasnih polj. Vendar pa uh, moramo vendar, uh, tukaj slediti delu, ki ga upravlja Guillaume Balas. Hvala, da ste povezali to, ta dva pomembna dosjeja. Zdaj pa dajem besedi gospodi Bejru. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz se eh, želim najprej zahvaliti za to pobudo. Saj je zelo pomembna, sploh ta poskus, da bi uskladili med seboj naše sisteme socialne varnosti, ki, za kar se vsi v Evropi zauzemajo in še zlasti mladi, ki so. Eh, sedaj najbolj uh, izpostavljeni iskanju dela in ki se sprašujejo o tem, kako bodo ti predpisi vplivali na njihovo prihodnost. Mm, sama imam nekaj vprašanj in bi prosila za pojasnila. Namreč, mi se zauzemamo za večje usklajevanje med oziroma koordinacijo med sistemi socialne varnosti in želimo zagotoviti uh, um, usklajeno uporabo predpisov o izračunu socialnih dejatev in podpor, ki, naj, ki jih lahko prijemajo zaposleni, pa tudi delodajalci in tako naprej. In zato pri tem moramo paziti, da ne bomo postavili pod vprašaj načela subsidijarnosti. To je namreč. Uh, ne smemo namreč posegati v pristojnosti, ki so v pristojnosti držav članic. In zato moramo paziti, eh, česa vsega se ta poskus usklejevanja sistemov socialne varnosti lahko dotakne. Hvala. Gospod Gutierrez. Hvala, predsednik. In najlepša hvala tudi vsem udeležencem na tej predstavitvi za zelo krakovostne prispevke. Mislim, da je res zelo težko doseči dogovor na tem področju glede na zelo različne situacije, ki jih imamo v državah članicah. Namreč govorimo o situacijah, ki vplivajo različno na delavcev v različnih državah, poleg tega tudi v nekaterih državah zaradi volilnih razlogov je poudarek na drugih točkah in v nekaterih državah se eh, skuša vplivati tudi na pravico do gibanja delavcev, ki se jo skuša spodbujati v nekaterih državah, recimo v moji državi tudi z uvedbo te državi Eh, zdravstvene kartice, v drugih državah pa se skuša to omejevati iz pač drugih razlogov. Zato um, menim, da je dejansko treba sprejeti in izboljšati evropsko zakonodajo zato, da se lahko prepreči zloraba te um, zakonodaje, hkrati pa je treba omogočiti uresničevanje svobode gibanja. Vendar pa se moramo sprašati tudi, kakšen je politični cilj tega spremenjene zakonodaje. Ali gre uh, za to, ker želimo stvari bolje urediti ali samo za to, da damo prav tistim, ki so ta predlog pripravili. In to mi ni prav jasno. Torej, eh, če želimo stvari uskladiti, uskladiti kako? Na vzgor ali na vzdol? Ali želimo s to uskladitvijo eh, rešiti probleme, ki so se pojavili z uh, novimi situacijami? Uh, ekonomskimi ali socialnimi. In zato ne povem, mene pač ne briga to, kaj država plača in katera je država plača. Meni se zdi pomembno to, da zagotovimo, da se bodo pravice, ki jih delavci imajo, tudi uresničevale. Um, in naprimer ta izračun, kakšen bo znesek, ali bo to. Um, neko povprečno vrednost med različnimi zneski, ki bi bili priznani v eni državi ali drugi, potem eh, kaj se priznava in kdaj se priznava pravica do nadomestila za brezposobnost, ki se v nekaterih državah priznava 6 mesecev po nastopu brezposobnosti, v drugih 18 mesecev in tako naprej. In v končni fazi prihajamo do tega, katera država bo to plačala. In eh, zato vidim, da uh, se tukaj predvsem o teh elementih pogovarjamo, torej iz vidika države, ki mora nekaj plačati. Sam pa mislim, da moramo paziti, da ne bomo storili te napake in da ne smemo se spuščati v tako dialektiko, zato ker nas mora dejansko zanimati predvsem to, da bodo eh, da bo zagotovljeno uresničevanje pravic delavcev. Namreč eh, zelo je pritegnilo mojo pozornost dejstvo, da nadomestila za brezposelnost in zlorabe tega, eh, tega instituta v bistvu ne zadevajo, eh, zadevajo samo 27 tisoč eh, državljanov v tej množici 500 milijonov evropskih državljanov. Hvala lepa. No, hvala lepa za te vaše um, pozitivne ali negativne odzive na predlog komisije. Hvala tudi za to, kar ste povedali bolj konkretnega. Mislim, da je zelo pomembno, da se odzovemo na te različne točke, saj je namen te predstavitve ravno ta, da soočimo eh, različne elemente, na podlagi katerih bo naš odbor lahko pripravil besedilo in analizo predloga komisije, zlasti v tistih točk in to tako, da bo to čim bolj relevantno. Tako da izvolite, dajem vam besedo. Spoštovane gospe in gospodje, s koordinacijo socialne varnosti se je začela Evropska gospodarska skupnost. Prvi zakonodajni akt uredba 3 in 4 iz 58. leta se je nanašal na koordinacijo socialne varnosti. Evropa se je rodila s koordinacijo socialne varnosti in se je 58 let ukvarjala s to temo. In to je ena najstarejših tem Evropske unije in vidno spet eh, se je bilo treba odzvati na nov razvoj. Eh, v teku let eh, so se spreminjali socialni sistemi in to je vodilo do spremembe koordinacije. Nova mednarodna vprašanja so spreminjala uredbo in to je tudi pri uredbi 883-2004. Gre za korak posodobitve te uredbe in katere so vodilne ideje. Prva ideja, prost pretok mora postati bolj pomemben in sicer v tem smislu, da kdor uporabi um, svobodo prostega pretoka, je zaščiten tudi pri socialnih pravicah. Um, in tu gre za brezposelnost, nego zdravje. In ti predlogi so tudi pravilni in sicer krepijo uh, načela koordinacije, jih širijo na nova področja, kot je njega in se um, zavarovanje za brezposelnost uh, eh, izuzame iz posebnega področja na splošno področje koordinacije socialne varnosti. Uh, Noba razsižnost te koordinacije pa je, da, neaktiv, da je neaktivno prebivalstvo izuzito iz koordinacije in kar je zelo dramatično in o tem bi lahko veliko povedal, kajti imelo bo posledice in v naslednjih letih se boste ukvarjali s tem, koordinacija socialne pomoči se spet vrača na, v nacionalno pristojnost to, kar lahko naredijo države članice v skladu s sodbami Evropskega sodišča, bodo tudi storile. In ali bodo um, to, kar bodo sprejele države članice, obveljalo tudi pred sodišči, ki odločajo o človekovih pravicah, je vprašanje. Torej, um, v prvih petih letih um, ne bodo dobivali več socialne pomoči. To je naprimer tudi možno. In ali bo to trajno obveljalo, je seveda eh, vprašanje. To so velika globalna vprašanja. Če eh, vidimo eh, težišče, reforme, težišče v reformi socialnega zavarovanja za brezposelnost, potem je treba povdariti, da se predvsem povdari Zavarovalni značaj brezposelnosti, torej če se izvažajo dajatve iz brezposelnosti, potem zato, ker izvirajo izplačevanja prispevkov v to blagajno. Torej ta povezava z zavarovalnim eh, vidikom je pomembna. V zadnjih letih smo slišali, da pri izvozu dajatev iz brezposelnosti mora država kjer nekdo išče zaposlitev, mora to tudi nadzirati, ali nekdo išče zaposlitev. To, tega pa ne bo naredil, če bo moral za to prispevati svoj denar. Vendar prost pretok ni pomemben za tiste, ki so zaposleni, je pa pomemben za tiste, ki iščejo delo. Zato je izvoz eh, dajatev iz brezposelnosti v svetu dela zelo pomemben. Naprimer, nek partner je našel zaposlitev v sosednji državi in sedaj se želi partner preseliti tja. In, um, um, torej, um, um, da odpoved in potem zahteva dajatev iz brezposelnosti. Torej, Švica bo vključena v sistem koordinacije ne takoj, temveč na osnovi bilateralnega dogovora med Evropsko unijo in Švico. V, Peru, e, v rednih presledkih se to obnavlja med EU in Švico, ampak upam, da na osnovi posodobljenega evropskega prava. Indeksacija družinskih dodatkov ni predmet tega predloga, To je zelo daljnosižna tema, vendar želimo pozoriti na to, da je indeksacija družinskih dogodatkov v nasprotju s temeljnim načelom koordinacije socialne varnosti in sicer s petim členom uredbe 883 um, imeti otroke v neki drugi državi je enakovredno imeti otroke v državi, kjer prebivaš in vse Eh, dajatve, um, do katerih si upravičen zagotavljajo to enako obravnavanje. Ne smemo pa tudi podceniti administrativnega bremena, če bi začeli preverjati status prebivališča posameznih otrok to bi bilo veliko administrativno breme tudi za starše. Torej, tak postopek indeksacije bi bil upravno breme, ampak kot rečeno, to ni, pri, to ni predmet predloga. Predleg, predlog je, da se spremeni, napot, spremeni napotitev. Vidim pridnost v predlogu komisije in sicer, da se rok za napotitve Eh, prilagodi eh, z rokom iz delovne zakonodaje. In sicer zato, ker, so, eh, ker je delovno pravo in pravo socialnega zavarovanja pogosto to je povezano. Torej, socialno pravo in delovno pravo morajo izvirati iz enake nacionalne zakonodaje. Naprimer, um, um, um, plačevanje eh, nadomestila za plačo eh, eh, je enako obravnavano tudi pri zavarovanju za primir eh, bolizni. Če bi eh, bili možni dogovori, ki so daljši od dveh let na osnovi civilnega prava, kar delovno pravo ne omogoča, bi morali razmisliti o tem, ali naj eh, te možnosti, ki jo nudi pravo socialnega zavarovanja, če bi uporabili tudi v delovnem pravu. Obmejni delavci, problem pri obmejnih delavcih je ta, da če postanejo brezposlni, se mora ravnati z njimi tako, kot eh, če bi bili zaposleni v državi, kjer prebivajo, ker pa so delali v drugi državi, se fingira zaposlitev v drugi državi kot zaposlitev v domači državi. In to, velja, to vodi tudi do izgube določenih pravic, kar bi lahko dokazal. Vprašanje subsidijarnosti je bilo omenjeno. To ni vprašanje subsidijarnosti, s katerim se ukvarjamo. Subsidijarnost. Eh, igra vlogo pri oblikovanju eh, sistemov socialne varnosti, naprimer nege, eh, zavarovanja za, zdrav, za, za zdravje in tudi eh, področje upokojevanja. To je v nacionalni pristojnosti. Mi pa se tu ukvarjamo z eh, Eh, meddržavno koordinacijo in tu ni alternative evropskemu pravu. Evropsko pravo ureja meddržavno usklajevanje in to, to ureja dobro, bolje kot nacionalno pravo in tu sem sedaj pri naslednji točki. Če za neaktivno eh, prebivalstvo eh, če bi države članice bile pristojne, da avtonomno uredijo socialno varnost, bi to vodilo do tega, da bi mnogi eh, padli skozi to sito, da bi nastale vrzili luknja in da ljudje, ki um, nimajo dovolj zavarovalne dobe, ne bi našle socialne zaščite v neki drugi državi. Se pravi, da se potem soočamo z, držav, eh, eh, z, z, z vprašanjem, da bi imeli neusklajeno socialno pravo na evropski ravni z velikimi navarnostmi za um, pomankljivost vrzili pri tej socialni varnosti. Ampak to bomo videli šele, ko bodo države članice sprejele ustrezne ureditve in sodišča za človekove pravice bodo se potem ukvarjali s tem. Uh, Um, torej, da se vključuje osodbe Evropskega sodišča v uredbo o koordinaciji socialne varnosti, tega ne gre kritizirati. To je bilo tudi predvideno tako. Opažamo, da socialno-pravno razumivanje prostega pretoka se omejuje, kajti tu se osredotočamo na osebe, katerih svobodo gibanja želimo ščititi, zaščititi, po drugi strani pa želimo, da eh, socialni turisti ne bi bili zajeti v tej koordinaciji um, socialne varnosti na evropski ravni, temveč da se bo um, na nacionalni ravni dobro ravnalo z njimi. Hvala lepa. Ja, veliko vprašanj je bilo in ta vprašanja so različna, zelo podrobna. Bom začela z enim od prvih vprašanj. Ko si nasplošno pogledamo besedilo komisije, ugotovimo, da je to dober predlog. Če tudi so bile predstavitve v nekem meru tudi malce kritične. Torej, eh, kot sem že prej povedala in tudi kolegi so se strinjali, torej nasplošno je predlog dober, ampak eh, če si pogledamo podrobnosti, če si pogledamo posledice potem je to malce drugače. Res je besedilo zelo tehnično, se strinjam. V kakšne so posledice v vsakdanjem življenju? In ko bomo proučili dokument z tega vidika, se bodo prav gotovo pokazale vrzeli in nova vprašanja v smislu, ali predlagano besedilo res eh, izpolnjuje vse svoje naloge. Kar se tiče nadomestil za brezposelnost, o tem smo tudi že govorili, torej eh, pri čezmejnih eh, delavcih eh, imamo to spremembo, da je zadnja država zaposlitve tiste, ki je odgovorna za plačilo nadomestil brezposelnosti, to je velika sprememba in nekateri med vami ste tudi bolj seznanjeni s tem vprašanjem in če ste zadnje podjetje, ki je prejemalo, oziroma zadnja država, ki je prejemala prispevke za socialno varnost od nekega zaposlenega, potem je logično tudi, da ste tista, ki plačuje nadomestilo za brezposobnost. Ampak vprašanje naprimer 12 mesecev je nepregledno, ali gre za 12 konsekutivnih mesecev, ali 3 mesece tu, 6 mesecev tam. Sprašujem se, če morda to besedilo eh, sedaj eh, postaja še bolj nepregledno za vsakdanje uporabnike, ki želijo ugotoviti, kakšne so njegove pravice. Verjetno bi imeli tudi možnost uh, da bi besedilo oblikovali na bolj poenostavljen način. In pri teh 12 mesecih je treba ugotoviti, ali gre za konsekutivne mesece ali ne in kaj pomeni, kako lahko merimo tri mesece, če nekdo eh, šele začenja z delom, če je malo časa zaposlen, kaj to pomeni za pravice do nadomestil. Zakonodaja na področju socialne varnosti je instrument eh, za spodbujanje mobilnosti znotraj Evropske unije in iz tega vidika je tema, ki sem jo omenila že prej in o tem smo imeli tudi nekaj vprašanj, torej vprašanje v zvezi z upravnimi formalnostmi. Ko nekdo prispeva v socialni sistem in če so ti prispevki ustrezno plačani, potem bi poenostavljen administrativni postopek tudi spodbujal mobilnost, kajti v mednarodnem okolju ljudje ne bodo mogli delati v truji državi. Naprimer, če imamo eh, osebo, ki živi v državi A in dela v državi B, naprimer nizozemskem je to običajno, če delam od doma en eh, dan, štiri dni v pisarni, potem je situacija drugačna kot če je situacija obratna v tem primeru se je treba odločiti, kako bomo to opredelili, katera država bo odgovorna za plačevanje nadomestil in bojim se, da bo to vodilo v situacijo, ko podjetja ne bodo dovolila, da bi ljudje delali od doma v, dru v drugi državi. Namen te uredbe je, da ljudje lahko delajo eh, od doma, da lahko delajo v drugih državah. Uh, da spodbuja eh, mobilnost, ampak to lahko predstavlja tudi ovira pri uresničevanju. Še eno vprašanje je bilo postavljeno v zvezi z delom od doma oziroma nadaljavo. To bo veliko bolj prisotno v prihodnosti, ko se bo tehnologija razvijala, se bo tudi ta način dela razvijal. In administrativni postopki za delo dejavce bodo prav tako pomembni, kaj ti, eh, eh, ti želijo spoštovati zakonodajo na področju socialne varnosti, želijo eh, zagotoviti, da so ljudje zavarovani v pravi državi. To je v interesu tudi, tudi delodajalcev, ne samo delojemalcev če ste, naprimer, zavarovani v napačni eh, socialni schemi in imate nesrečo, potem pride do težav, če niste zavarovani v eh, pravi državi. In to bo pomagalo tudi pri vprašanju goljufij. Če imamo evropski instrument, eh, s katerim zagotavljamo, da so prispevki plačani ustreznim organom, potem se lahko tega instrumenta poslužimo tudi zato, da preverimo, če so zneski ustrezni. Veliko vprašanj ste postavili, tudi zelo podrobnih vprašanj. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli tudi bolj tehnični vidik, ko si bomo pogledali besedilo, oziroma če si pogledate besedilo po posameznih členih eh, in s tem bom končala. Hvala lepa, gospod eh, Carlos eh, Garcia. Starne vrode. Eh, Hvala lepa. Ko sam razmišljam o dosežkih Evropske unije, vedno pomislim na dva in polno prvi je Erasmus in drugi je Evropska zdravstvena kartica. Tisti pol dosežka pa je evro, no mogoče samo četrt. Ampak to so veliki dosežki, ki jih kot take pozna vsak državljan. In vprašano je bilo, kaj se mi zdi v celoti ta predlog. In zato naj povem jasno, uredba o koordinaciji mi je všeč in zato sem kritičen, zato ker želim, da bi bila perfektna. Vi pa me vprašate, v kolikšnem odstotku se strinjate s predlogom komisije, lahko vam odgovorim v 80 odstotkih. A je v redu tako? Namreč moja kritika je pozitivna kritika. Jaz bi želel, da bi bila ta uredba res dobra. Sam se zaljubim v nekaj, kar je lepo in kar je čim boljše možno. Če mi pa rečete, ni druge množost, možnosti, ali to sprejmeš ali to zavrneš, bi rekel isto. Stisnil bi sicer zobe in skozi stisnjene zobe iztisnil, da sprejmem ta predlog. Ampak to je pač to. Še eno vprašanje je bilo postavljeno, ki se mi je zdelo zelo zanimivo in sicer glede tega, kakšne možnosti in kakšne izboljšave si predstavljamo pri tem, da se obdobje brezposelnosti razširi od tri mesece na šest. In tukaj vam bom odgovoril tako, da vas bo presenetilo. Pred kratkim je na svetu EPSCO decembra španska ministrica povedala naslednje. Pri tistih dejatvah, kjer izvažamo manj kot tri mesece ali tri mesece, imamo eh, desetodstotno uspešnost vključitve delavca v drugi državi. Kadar pa uh, izvozimo to pravico uh, pač za šest mesecev, potem je pa uspešnost uspešnost 70 odstotna. In pogledajte, Španija je tretja država po vrsti med državami, ki imajo največ migrantov evropskih v Evropi. Torej, to je država, ki je bila včasih država emigracije in ki je sedaj država imigracija. Torej, Španija je država, ki, ena od držav, ki imajo največje število delavcev, ki so vanjo prišli od drugod. Torej, če govorimo o tem izvažanju dajatev, gre tukaj tudi za željo, da zagotovimo vključitev delavcev na trg dela. No in tretjič, zelo dobro razumem sodbe Evropskega sodišča. Omenil sem, sem to sodbo proti Združenemu kraljestvu, ki je bila izdana eh, sedem dni pred Brexitom. Ta sodba je bila politična narave in ne vem, če bi bila danes izdana na enak način. In zato moramo biti zelo, zelo previdni, ko to gledamo. Saj se bomo kmalo saj bomo kmalo pozabili na to sodbo. Namreč v nobeni drugi sodbi ni govora o eh, socialnih dajatvah v ožjem pomenu besede, temveč se govori o mm, mešanih socialnih nekontributivnih, torej neprispevnih dajatvah. Gre torej za dajatve, ki zadevajo tako socialno pomoč kot socialno varnost. Gre za dajatve, ki uh, ki pridejo na vrsto, kadar eh, nastopi potreba po njih oziroma kot gre za dajatve, ki se eh, odobravajo kot dodatna sredstva v zelo specifičnih primerjih, torej ne gre za neke nadomestila, eh, pokojnine in tako naprej. Ne. In zato menim, da gre komisija še dlje od tega, kar je sodišče zapisalo in o čemer je odločilo. In to je lahko neke vrste orožje proti prostemu pretoku ljudi. In sam seveda ne želim zagovarjati goljufije in zlorabe. Ne, to uh, je treba preprečiti, ampak kot pravimo v Španiji, stopom ne moremo streljati na komarje. Ne. Tako da, če govorimo o brezposelnosti, vi verjamete v nekaj evropskega tukaj, torej o evropskem nadomestilu. Torej, če jaz plačam neko pogodbo, um, če imamo neko pogodbo, potem uh, je treba na tej podlagi nekaj plačati. Torej, če jaz plačam vas, če vam plačujem prispevke, mi morate vi dati nekaj v zameno, torej nadomestilo za brezposelnost. Če mi pa pravite, jaz plačujem vam, meni pa bo plačeval nekdo drug, zakaj? Samo zato, ker sem rezident v tisti državi, ne vem. Zato moramo najti neko enotno formulo, neko formulo, ki bo omogočila koordinacijo in ki bi omogočila tudi medsebojno razumevanje. Namreč, če bom sam svojemu peku rekel, ne, ne, poslušaj. Ti sicer delaš v Nemčiji, eh, plačala pa ti bo nadomestilo Španija, tega ne bo razumel. In zato je nekaj zelo pomembnega pri vsaki uredbi Vsako uredbo bi bilo treba razumeti in ta predlog uredbe je zelo težko razumeti. Potem pa vprašanje indeksacije. To je eh, tako, kot če bi odpirali pandoreno skrinjico. Naprimer, družinski dodatki oziroma otroški dodatki, tam, kjer živi otrok, v redu, pa je eh, pa pokojnina. Eh, Nemec, ki prejema 2000 evrov pokojnine in pride živeti v Španijo. Ne vem, Eh, zakaj mu ne bi plačali samo 1200 evrov. Eh, torej, s tem se cel ta sistem koordinacije poruši. No, razmišljajte o državi, kot je Španija, ki plačuje zelo nizke zneske. Kaj se bo zgodilo našim otrokom, ki bodo živeli v Franciji? Mi pa jim bomo morali plačati kaj? E, dodatek v skladu za višino, ki velja v Franciji? Ali kaj? In kako naj plačujemo nekomu, ki ne živi v Španiji, več kot nekomu, ki živi v Španiji? Oprostite, no? Najti moramo take formule, ki bodo preproste, vsem razumljive in ki ne bodo preveč zapletene. Potem omenjali ste Švico. Seveda, logično, če bo ta uredba sprejeta, bo treba mm, mm, razpravljati znotraj uh, mešane komisije Evropa-Švica tudi o tem vprašanju. In uh, Švica z Švico bo treba doreči tudi ta vidik obmejnih delavcev. Potem pa, eh, ko govorimo o boleznih in ko govorimo o zavarovanju za eh, primer eh, oseb, ki potrebujejo skrbstvo. In potem se vprašamo, kam pa naj to pade v tej uredbi. In pade pod zdravstveno zavarovanje. Ampak Zdaj, ali bomo to zavarovanje za nekoga, ki potrebuje nego, obravnavali ločeno, s temi državami smo se morali pogajati o tem in potem smo vendarle se morali odločiti, da bo to vključeno v zdravstveno zavarovanje. Kaj pa zdaj? Zdaj bo ena od teh treh držav izginila in bomo že imeli kvalificirano večino. Torej, najbolj logično bi bilo, da bi to zavarovanje izločili in da bi uh, uvedli posebno poglavje, v katerem bi lahko v 90-odstotni miri ohranili prej veljavne določbe. In mislim, da to bi bilo pravilno z pravnega in tehničnega vidika. Potem pa še, kar zadeva napotene delavce in predlog, da se ta uredba poveže z direktivo o napotitvah. Torej, pogledajte, mi smo ločeno sprejeli direktivo in uredbe in na področju uredb smo šli kar precej naprej. Imamo tudi predlog direktive, s katerim želimo spremeniti prej veljavno direktivo. Zdaj bomo čakali na ta predlog direktive in skušali ugotoviti, ali je možno to stvari uskladiti. Vsekakor pa moramo nadaljevati tako, kot smo delali že prej. In ko smo delali uspešno, to povdarjam, uspešno smo delali. In še dve stvari za konec. Rad bi vam omenil te izvedbene in delegirane akte. Namreč ne vem, če veste, da je francoski senat pripravil poročilo, v katerem je zapisal, da izvedbeni akti nasprotujejo načelu subsidijarnosti. Zakaj? zato ker ti izvedbeni akti, ki jih izdaja eh, in pripravlja Evropska komisija, ne morejo biti predmet nadzora se strani državnih parlamentov. In zato bi povedal še nekaj. To je bitka, v katero se sicer nočem spuščati, ker gre za institucionalno bitko, za bitko, ki gre bistveno dlje od te problematike izvedbenih oziroma delegiranih aktov. Ampak en primer vam bom pa le podal. Namreč, če vzamete predlog uredbe, si boste rekli, da se komisiji delegira priprava in sprejemanje prilog k uredbi. To se vam bo zdelo verjetno v redu, zato ker so uredbe tako zapleteno napisane, da jih je zelo težko brati. Ampak imamo pa tukaj prilogo, prilogo številka 3. In pri tej prilogi številki 3 ste nas vi, parlament, prisilili, da smo na svetu to sprejeli. In hvala Bogu, da je bilo tako, ker tukaj imamo pravice in ugodnosti za delavce in državljane, torej delav, eh, za, za otroke eh, delavc, delavcev migrantov. In to je zelo pomembno. Tako da poslušajte, ampak s temi izvedbenimi in delegiranimi akti boste vi, vi tukaj izgubili celo vrsto pristojnosti. Namreč v prilogah, oziroma te priloge, ali vsaj ena izmed teh prilog, imajo ravno toliko veljave kot sama uredba. In kadar izvajamo, kadar uresničujemo uredbo, jo izvajamo v skladu in skupaj s eh, prilogami. Uh, Tako da, če vi date mandat komisiji za sprejemanje teh aktov, v redu je to tudi možno, vendar pa izgubite dobršen del vaše pristojnosti. Seveda lahko vedno nekaj tudi zavrnemo, tako kot se je to zgodilo v primeru uredbe iz leta 2010. Ampak to ni samo to. In kar zadeva subsidijarnost, je v 99 odstotkih tukaj govora o inštrumentu, ki eh, zadeva načelo subsidijarnosti. In ta problematika, ki so jo spostavili francozi, je res zelo zanimiva, vendar pa je zelo omejena. Njih namreč skrbi direktiva o, napoti, o napotenih delavcih in zato so se tudi odzvali v skladu s to svojo zaskrbljenostjo. Hvala. Hvala lepa, gospod Jordi Kovar, Evropske komisije. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa trem strokovnjakom, ki so nam podali eh, zelo podrobno analizo našega predloga. Najprej bom začel kar na koncu. Eh, mislim, da eh, so vsi trije strokovnjaki mnenja, da je naš predlog dober. Lahko ga seveda še izboljšamo, ampak eh, dobro se mi zdi, da se vsi trije strokovnjaki strinjajo, da je predlog dober. Bomo pa na njem še delali tudi z vami, parlamentom, ki ste so zakonodajalec. Predlog lahko prav gotovo izboljšamo. Cilj tega predloga, to je bilo že rečeno, pa bom ponovil, želimo izboljšati povezavo med delavcem in državo, v kateri dela ali želi delati, to je povezano z vprašanjem nadomestil za brezposelnost, tu ne uvajamo novih pravic. To ste lahko prepričani. Ne pravimo, da morajo države članice eh, plačevati neke nove pravice mobilnim delavcem v primerjavi s tistimi, ki so ostali v državi. Samo po treh mesecih je treba to upoštevati. Na to vprašanje zlorab, to je več med vami izpostavilo, to je delikatno vprašanje, moramo vprašati biti prepričani, da ne uporabljamo evropske zakonodaje za zlorabo pravic. Istočasno pa pravila ne smejo biti preveč eh, stroga, da bi ta onemogočila mobilnost. Tu eh, se navezujem na eh, enako obravnavo nadomestil za brezposelne. V to kategorijo ne vključujemo družinskih članov delavca in tisti, ki so bili delavci, ki niso več delavci, še vedno ohranjajo skladno s pogodbami in uredbo eh, ta status delavca in to se mi zdi tudi, da je pomembno. Na ta način eh, omejujemo področje uporabe te klauzule ne bom eh, šel eh, v podrobnosti eh, s Carlosom. Carlos mislim, da je edini, ki lahko tako lirično govori o tej uredbi. Mislim, da smo kodificirali sodno prakso, ne gre samo za Združeno kraljestvo, gre tudi za uh, zadevo Ivanovič in tako dalje želimo omejiti eh, zlorabe s tem, da še vedno omogočamo prost pretok eh, delavcev. Na to imamo goljufije in tega ne gre mešati z zlorabami. Goljufije obstajajo na področju napotenih delavcev in tu želimo prisiliti eh, nacionalne organe, da bolje sodelujejo za to, da lahko razkrijemo delavce primere tistih eh, oseb, ki niso eh, ustrezno prijavljene oziroma ne plačujejo prispevkov in to je tudi namen člena 76. Na to glede eh, preglednosti, pravilno ste ugotovili, da ljudje, če želijo uveljavljati svoje pravice, morajo biti te tudi jasne in pregledne in zato smo tudi dodali novo poglavje v ta predlog zelo nas veseli, da lahko razpravljamo z vami in s svetom, eh, zato da bomo zabeležili napredek pri tem zelo pomembnem dosjeju. Eh, skupna izjava komisije eh, sveta in parlamenta tudi priča o tem, da je to, ta dosje prednostnega značaja. Hvala, sedaj pa dajem besedo Gijomu Balasu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je pomembno in zato sem tudi postavil to vprašanje, morda malce brutalno, ampak eh, vseeno me zanima, kako eh, strokovnjaki nasplošno ocenjujejo ta predlog. In eh, mislim, da smo let, danes tudi opredelili ta okvir za pregled in predelavo tega predloga. Vidimo, da predlog gre v to smer, da želi izboljšati um, pretok uh, delavcev in zaščititi njihove interese. Istočasno pa vidimo, da lahko pride do mm, perveznih učinkov, bom tako temu rekel, mm, in tudi te je treba uh, razkriti čim prej. Za podjetja, za upravo in za uh, posameznike moramo zagotoviti, da upravno breme ne bo eh, preveliko in ne bo upeljevalo mm, razlik med ljudi. Kaj ti, um, če ne, ne bodo vsi imeli enakega dostopa do pravic. Mi bomo eh, na odkrit eh, način tudi poskušali opredeliti vprašanje nedejavnih. To dejansko lahko postavi pod vprašaj eh, celotno zadevo ali pa eh, upelje razkol med nami. Z vidika metode je eh, pomembno narediti dvoje in Tu bi se obrnil na poročevalce in na soporočevalce v zvezi z napotenimi delavci. Želel bi, da imamo eh, zelo hitro opredeljen koledar dela, to pred eh, poletjem, zato da, bomo, da bo za vse jasno, kakšen je ta koledar, se pravi, kateri so datumi, ki pridejo poštev in kdaj pričakujemo uh, končni dogovor. In drugič eh, bi predlagal, da delamo naprej še ne samo strokovnjaki, tudi tistimi, ki ste bili tu in z drugimi sogovorci iz civilne družbe, naprimer um, zastopnikov delavcev in podjetij pa tudi, naprimer, eh, zastopnikov nacionalnih sistemov eh, socialne varnosti. To bi bilo zelo zanimivo. In v tem smislu bom predlagal uh, za poročevalce in uh, poročevalce v senci tudi um, nekaj misij. Pri tem bo treba zagotoviti, da bomo javno sredstva ustrezno uporabili, ampak eh, takšne delovne poti bi nam omogočile tudi boljši upogled v razlike med geografskimi območji in pa tudi med načeli, različnimi načeli, ki obstajajo, naprimer, uh, Eh, dobro bi bilo, če bi šli v eno državo iz Severne Evrope, eno državo iz eh, Srednje ali Vzhodne Evrope, Južne Evrope. Na ta način bomo bolje razumeli, kakšne so specifične lasnosti in kakšne so specifične težave v teh državah. Zelo pomembno bi bilo, eh, če bi imeli tudi uvodno študijo v zvezi z migracijskimi vprašanji. Imamo uh, države, ki so države imigracije, tudi notranje imigracije, države emigracije, tu je bila omenjena Španija, pa tudi Nemčija. Torej, to je vse, kar sem želel povedati. V prihodnih tednih bomo imeli uh, prvi predlog eh, metode dela in pa koledarja, ki bo posredovan poročevalcem v senci in skupini in mislim, da bi bilo dobro, če vključimo tudi poročevalce na področju napotitve. Hvala lepa. Sedaj smo prišli do konca te, eh, te delovne seje. Vidimo eh, o prispevkih, naj si bo strokovnjakov ali vaših prispevkov, kako pomembno je strateškega vidika za eh, prihodnost Evrope, eh, da eh, obravnavamo ta dosje. Torej, ta dosje vključuje mobilnost, svobodo mm, gibanja, mobilnost, naj si bo čezmejna mobilnost ali druge vrste mobilnost in to v odnosu do uh, pokojnin, do zdravja, do nadomestil, do socialnih pomoči, družinskih pomoči in tako dalje. In na to še vsa vprašanja, ki so povezana z pravom in z omejitvijo možnosti za eh, zlorabe oziroma celo goljufije. Razprave kažejo tudi na to, da je dosje zelo kompleksen, ampak kompleksnost nekega dosjeja ne pomeni, da uh, ne smemo iskati rešitev, ki bodo preproste, transparentne, kajti sicer bodo neučinkovite. Vaši, v vaših prispevkih uh, In v prispevku poročevalca je bila izpostavljena tudi ta pomembna vez med eh, tem delom o usklajevanju sistemov socialne varnosti in pa delom eh, v zvezi z revizijo direktive o napotitvi. Ta dva, te dve področji sta zelo povezani za poročevalca in za poročevalce v senci. Uh, ne manjka dela. Resnično se zahvaljujem, torej ne samo iz protokolarnega vidika, ampak res se vam zahvaljujem vsem strokovnjakom za vaše prispevke, za vaše uvodne besede, pa tudi za kakovost in natančnost odgovorov, ki ste jih podali. Res je, da je eh, to področje manj seksi, če se smem tako izraziti, kot morda nekatera druga, ampak vi ste uspeli tudi to eh, podati z eh, navdušenjem in strastjo in zato se vam zahvaljujem, zahvaljujem se vam za vaše delo, za vaše prispevke. Sedaj bomo začasno prekinili sejo. Imeli bomo pol ure odmora in nadaljevali ob 17.30 z glasovanjem. Hvala.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

Yeah.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 Ok. Je vous propose tout Predlagam in prosim vas, da sedete na svoja mesta, kajti začeli bomo z glasovanjem. In sicer bomo glasovali o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito, pri tem gre za prenovitev in gospod Bonifej je pripravljalec mnenja. niste še vsi zgleda pripravljeni. Počakali bomo še za pa še nekaj sekund za šprint zadnjih poslancev do sedežev in da prosim vas, da vzamete glasovalne kartice. Voilà, donc nous pouvons commencer. Donc je commence par l'amendement. Euh, Začnemo in sicer 53, eh, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za, ne, 18, se opravičujem, 18 za proti. Predlagam, da preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 19 za proti tudi to bomo preverili. Zdi se mi, da je zelo ozek izid, tesen izid. Konec glasovanja. Sprejetjo, sprejeto. Dva sta glasovala več za. 95 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 20 za, proti, vzdržani. predlagam, da preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. Štirje glasovi več za. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 97 je brezpredmeten, 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G za, proti, vzdržani, predlagam, da preverimo, kaj ti gre za kompromis, ni predlog. Konec glasovanja sprejeto z veliko večino glasov. 100 za, proti 100 bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 101 za, proti 100. proti zavrnjeno. 25 za proti predlagam, da preverimo. Konec glasovanja. Sprejito dva sta glasovala več za kot proti. Torej, tu je zdaj veliko glasov eh, oziroma veliko predlogov, ki niso dopustni. Sto dve, sto dve za. na drugi strani je to. Sto dve za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 26. 26 za, proti sprijeto. Kompromis O, kdo je za, proti vzdržani sprijeto. Kompromis O, kdo je za, proti vzdržani sprijeto. 33, 130, 131, 132 glasujemo skupaj za, proti, sprijeto. Kompromis je za, proti, vzdržani, sprijeto. 135 za, proti, vzdržani, sprijeto. 136 za, proti, vzdržani, sprijeto oziroma zavrnjeno, se opravičujem. Ne, ni treba preveriti, to je bilo zelo jasno. Zdaj 137, 138, 39 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 140 za, proti vzdržani zavrnjeno 141 za, proti vzdržani zavrnjeno 34 za, proti vzdržani sprejeto. 142 142 za proti, to bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 145 za, proti, zavrnjeno. 35 za, proti proti, vzdržani zavrnjeno. 144 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 36 prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. 146. Uh, 36. drugi del želite preveriti. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 146 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis K za, proti, vzdržani vzdržani, sprijeto. 148 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 149 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 150 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. 152 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38, 152 želite prebiriti. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ehm, prav je bilo, da smo preverili. 38, 153 in 154 za. Se opravičujem. Napačno sem glasovala, jaz sem za, ne proti in to spremeni rezultat. To je sedaj prepozno, pravi predsedujoči. No, on se pa šanži. On se pa šanži, malo res. Ne, žal se ne bi spremenilo. Amendment 38. 38, 153, 154 za, proti, vzdržani, sprijeto. Torej bomo še enkrat elektronsko preverili te amendmaje 38, 153 in 154. Konec glasovanja, sprijeto gospod predsedujoči, prosim, eh, torej za ILS e pravim, da naj samo poslanci rečejo, da naj eh, se nekaj previri, ne pa asistenti. Asistenti nimajo pravice, da zahtevajo, eh, da previrimo. Torej 39 do 156 za proti, sprejeto. 157 za, proti, vzdržani, sprejeto. 158 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 159 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 161 za, proti, sprejeto, 162 za, proti, sprejeto, 163 za, proti, sprejeto. Sedaj pa nadaljujemo s 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42, 168 in 169 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis L za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 za, proti vzdržani sprejeto. 175 za, proti vzdržani zavrnjeno. 176 za, proti vzdržani zavrnjeno. 177 za, proti vzdržani zavrnjeno. 178 za, proti vzdržani zavrnjeno vzdržani zavrnjeno 45 za, proti vzdržani sprejeto 179 za, proti vzdržani sprejeto 46 za, proti vzdržani sprejeto oziroma 46 bomo preverili.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 187 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A, ne, ne, to je bilo te prehitro, 190 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 191 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis A uvodne izjave in tu imamo um, ustni predlog spremembe, gospod Bonifej dobi besedo. Ja, in sicer imamo predlog skupine ALDE, ki ga želim predstaviti. Uh, substituting in sicer da po ensuring ta del po ensuring črtamo, da all applicants are equally treated in to nadomestimo za standardized the reception conditions for all applicants. Ali kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu spremembe? Ne, se pravi, da lahko glasujemo o kompromisu A za, proti, kdo se vzdrži, to je sprejeto, kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti vzdržani sprejeto. 54 za, proti vzdržani sprejeto. 4 za, proti vzdržani sprejeto. 55 za, ne, to je brezpredmetno, 56 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Pet za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. 67 in 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, ne. 67, 59 glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 61 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 8 ni eh, več 62 eh, in 63, tudi ti so brezpredmetni. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10 in 64 za, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis C, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D, D za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 79 za, a to je bilo zdaj prehitro, ne, 80 za, proti, vzdržani, sprejeto. 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, sprijeto. Šestnajst. Bomo še enkrat ponobili za, šestnajst proti, vzdržani sprejeto. 82 za, proti vzdržani zavrnjeno 83 za, proti vzdržani zavrnjeno 84 za, proti vzdržani zavrnjeno 85 za, proti vzdržani, tu bomo preverili, 85 glasujemo. Konec glasovanja. To je sprejeto. En glas je bil uh, več za in dobro je bilo, da smo preverili. 88 za, 88 za, proti vzdržani, zavrnjeno 89 za, proti vzdržani, zavrnjeno 90 za proti vzdržani zavrnjeno 91, za proti vzdržani zavrnjeno 92, 92 za proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo poiminsko o osnutku mnenja. Glasujemo. Le vote clos. Konec glasovanja čestitemu poročevalcu, to mnenje je sprijeto. S tem smo uh, končali sejo za danes, jutri ob 9. se spet dobimo v dvorani.